Buongiorno a tutti. Vi... Dober dan vsem, bi vas prosila, da sedete svoja mesta. Buongiorno, išel. Še enkrat dober dan vsem, pričnimo današnjo sejo. Prosila bi vas, da Mm, pozorno prisluhnite eh, določenim sporočilom. Glede na to, da nekatere politične skupine niso uspele zaključiti svojih posvetovanj v zvezi s četrto točko, ki zadeva izvolitev prvega podpredsednika, bomo to točko na dnevnem redu odložili na naslednjo sejo. Kar pa zadeva današnji dnevni red bi, vas, bi vam predlagala neko spremembo. Začetno smo a, razmišljali, da bi najprej imeli predstavitev poročevalca, na to razpravo in na to predstavitev dveh <clears throat> tematskih prispevkov in sicer, ki sta ga pripravila um, gospoda Borgeci in Tavareš, bi vam pa predlagala, da najprej prisluhnemo vsem uh, poročilom, na to pa bomo razvili razpravo. Če nimate pripomp k temu, vam predlagam, da sprejmemo dnevni red tako, kot smo ga zdaj spremenili in tudi uh, tako, kot je zapisan uh, v uh, dokumentih. Zdaj vam predlagam pa, da po točko 1 sprejmemo zapisnika seje 23. in 24. januarja 2013, tako kot uh, ste jih tudi prejeli v tisti obliki v redu, kar pa zadeva. Uh, poročila predsedstva. Eh, imam dve eh, sporočili. Gospod Preslav Boris se je pridružil naši skupini kot namestnik v imenu skupine ELS na mesto gospe Ivanove in eh, gospod Karona iz Italije je prav tako postal član, polnopravni član za skupino SD v našem odboru oziroma pododboru. Ne vas tudi opozorim na to, da se naša seja prenaša prek interneta in um, tudi naj vas upozorim na to, da bo ob 17.13 potekala seja koordinatorjev za zaprtimi vrati. Zdaj pa pričnimo z uh, konkretnim dnevnim redom. <clears throat> Mandat naše skupine predvideva predstavitev umestnega in končnega poročina. Poročevalec gospod Jakolino bo danes predstavil nekaj vidikov. Uh, ki so v pristojnosti delovanja naše skupine in sicer na temo organiziranega kriminala, korupcije in pranja denarja. Danes bo poročevalec predstavil tretji delovni dokument ki na podlagi različnih predstavitev eh, strokovnjakov v okviru javnih predstavitev v, naši, eh, v našem odboru in tudi s pomočjo tematskih prispevkov gospoda Borgecija in Tavareša se loteva vprašanja eh, pranja denarja. Takoj bom predala besedo poročevalcu, ki ima na voljo 20 minut za svojo predstavitev. Na to bo se spregovorila Borgecija in Tavareš. Vsak bo imel na voljo 10 minut za svojo predstavitev. Na to pa bomo odprli razpravo razpravo. Takoj predam besedo gospodu Jakolinu za 20 minut. Izvolite. Hvala lepa, predsednica. E, dovolj časa imam na voljo, bi rekel. Vsekako pa bom poskusil ne samo se držati e, tega časa za govor oziroma, kolikor bo to mogoče, bom poskusil na čim boljši način tudi e, izrisati e, te teme v celo krajšem času. Eh, lotevamo se zdaj tretjega delovnega dokumenta, tako kot ste ravno kar povedali. Predstavil sem najprej dokument o organiziranem kriminalu, na to pa dokument o korupciji in s tem smo s pomočjo kolegov in s pomočjo sodelavcev in drugih eh, članov, eh, predvsem s pomočjo gospoda Borgecija in Tavaresa, ki sta prispevala s tematskima prispevkoma in seveda s pomočjo tudi sekretarjata, torej smo oblikovali tretji delovni dokument o pranju denarja. Ta dokument pa, čeprav sem ga jaz čisto na kratko že predstavil ob priložnosti eh, srečanja s poročevalci v Senci v Strasburgu prejšnji teden, eh, eh, torej na zadnjem plenarnem zasedanju našega parlamenta, Mm, izpostavil sem, da smo zbrali pomembne elemente prvine tudi iz prispevkov Borgecija in Tavareša. Gospod Borgecijo je zelo jasno in natančno izpostavil odnos med bankami in finančnim svetom. To je odnos, ki ga je treba obvladovati tudi s pomočjo um, odločnega sodelovanja z tretjimi državami. Tudi prispevek kolege Tavareša je bil pomemben v povezavi z vprašanji kot so davčna utaja, davčne oaze in eh, tudi celotni pravni okvir, ki ga je treba zagotoviti za eh, varnost evropskih državljanov. Njihove eh, pripombe, njihova razmišljanja so, ustrezna, uh, so bila ustrezno vključena v delovni dokument, ki ugotavlja, da je vprašanje eh, pranja denarja eh, lahko zelo nevaren pojav, kaj ti lahko vpliva na finančno stabilnost Evropske unije in lahko vpliva na blaginjo in bogatstvo celotne Evrope pomembni eh, viri, pomembni prihodki eh, se dejansko eh, preusmirjajo iz zakonitega v nezakonito gospodarstvo in to vpliva na blaginjo, na samo zdravje ljudi in to prav gotovo je eh, ključnega pomena pri zagotavljanju socialne pravičnosti, na katero negativno vplivajo tovrstni pojavi. Eh, izračunano je bilo, da v lansko leto milijarda in 600 milijonov dolarjev eh, je znesek, ki je bil podvržen temu pojavu pranja denarja. In Torej, to pomeni približno 2,7 odstotkov celotnega BDP-ja. To je ogromen znesek, ki eh, nam da razumeti, eh, kako razsežen je ta eh, pojav, ki je prisoten po celem svetu in tudi seveda v pomembnem merilu tudi v Evropski uniji z različnimi razsežnostmi od države do države. Kaj smo poskusili opredeliti v tem tretjem delovnem dokumentu? Najprej smo poskusili začrtati neko jasno strukturo, postaviti enostavno metodologijo, ki naj bo čim bolj dostopna in sicer potem, ko smo zaprosili Evropsko komisijo za enotno opredelitev eh, pojava pranja denarja, potem, ko smo izpostavili, da je treba izpiliti vse pristope za boj proti pranju denarja, kar je kriminalni sistem, eh, smo opredelili naredili eh, pravni okvir in pri tem smo se vedno sklicevali na najboljše prakse na nacionalni ravni. Smo eh, poskusili potem tudi začrtati določene smernice in smo poskusili izpostaviti, kako prihaja včasih tudi eh, nevede, včasih pa tudi namenoma, torej do pravzaprav nek sodelovanja tudi uh, strani bančnih institucij, finančnih uh, zavodov, uh, zavarovalniških zavodov. V letu 2012 se je to, podv, to, ta, uh, to število podvojilo, se je podvojilo število sumljivih transakcij, od katerih nekatere so čez nacionalne narave. Od tod bi lahko potem tudi uh, ugotovili, katere so stopnje tveganja in iz tega lahko razumemo, kako je pojav pranja denarja, predvsem uh, zelo zastopan v nekaterih državah članicah. E, v dokumentu smo predvideli določene konkretne metode za boj proti temu pojavu, ampak tudi metode za preprečevanje nove plačilne metode, zmanjševanje uporabe gotovine, sledljivost e, finančnih transakcij, potem e, sodelovanje tistih, ki imajo pomembne uloge v opredeljevanju Eh, oziroma pri, eh, iz, pri eh, izvajanju teh, teh transakcij ki omogočajo potem ugotavljanje tudi pojavov pranja denarja. Gospod Borgecijo je eh, zelo natančno izpostavil ulogo spletnih igr na srečo. V Evropi je ta pojav dokaj raznolik, obstajajo določene države, kjer nadzor ni tako strok, kot bi moral biti. Eh, potem imamo vprašanje eh, v zvezi z dovoljenji licencami in vprašanje nadzora. Potem sledljivost denarnih tokov, to je nekaj nujnega. Pogo pogosto krat je govor o čezmejnih m, mm, transakcijah, ki eh, tirejo mehanizme za opozarjanje eh, morebitnih sumljivih transakcij in to za zaščito gospodarskih sistemov držav članic, eh, posameznih držav članic in Evropske unije v celoti. Poudarili smo eh, tudi možnost uh, tudi ugotavljanja uh, pojava oziroma kaznivega dejanja lastnega pranja denarja, ki je kaznivo dejanje samo v nekaterih državah, kot naprimer v Belgiji. Ampak um, tudi gospod Tavares je izredno opozarjal na ta oblikovanje trikotnikov v in iz davčnih oaz. Uh, Eh, to je pojav, ki je vedno bolj prisoten in ki povzroča tudi hude težave pri eh, spremljanju teh eh, transakcij, ki so čezmejne narave. Eh, potem gre za prenos premoženja v davčne oaze, gre za transakcije, eh, ki eh, služijo samo temu, da potem pride do konkretnega pranja denarja. Potrebujemo več nadzora, več pozornosti. Nadejamo si, da bi vzpostavili bančno unijo in pomembnejši bančni nadzor, kar naj zagotavlja več sodelovanja, več sposobnosti ukrepanja nadzornih organov. Ni dvoma o tem, da nov ustroj je, mora biti okrepljen z ustreznim bančnim nadzorom, finančnim nadzorom, ki naj omogoča tudi boj proti pranju denarja in na to opozarja tudi kolega Tavaraš v svojem prispevku, ki smo ga zelo cenili. Eh, opozarjamo tudi na mednarodni pravni okvir na vlogo ozn ja na vlogo sveta evrope na vlogo fatf na vlogo eh, eh, tudi na, na dejstvo da bi tudi čim prej ratificirali in začeli izvajati strašbovsko konvencijo v državah članice izpostavili smo povezave med financiranjem terorizma in pranjem denarja Ob številnih priložnostih smo izpostavili vlogo, ki bi jo lahko imelo Evropsko javno tožilstvo. Smo tudi opoza, opozorili na priporočila FATF, ki uh, so uh, skozi čas uh, se začele vedno bolj uveljavljati. Izpostavili smo pomembno vlogo Evropske komisije in seveda, Evro in seveda sveta In večkrat smo tudi izpostavili, da je potrebno uh, imeti neke skupne uh, smernice za uh, um, te uh, finančno obveščevalne enote FIU. In, uh, um, Seveda, pametno bi bilo, da bi te informacije prehajale tudi onkraj meja, ko prihaja do sumljivih finančnih transakcij in potem bomo lahko ocenjevali tudi stopnjo sodelovanja med državami članicami. Medtem je komisija sprejela predlog direktive za boj proti pranju denarja, to je že četrti svežen, prišlo do, do, do soočanja v zvezi s tem besedilom in um, gotovo se bodo razprave razvile v naslednjih tednih. Izkušnje, ki smo jih eh, omenjali eh, v tem delovnem dokumentu, eh, obsegajo primere iz Združenega kraljestva, Nizozemske, Italije, Francije in tako dalje. Ehm, razmere so zelo različne med državami, kjer imamo tako imenovani common law oziroma drugimi državami, kjer velja civil law. V nekaterih državah nek, eh, so določeni, eh, določeni eh, pojavi eh, veljajo za kazniva dejanja, drugot pa ne, eh, kot naprimer tudi goljufanje pri pripravi proračunov, eh, ki ne velja povsod za kaznivo dejanje. Torej, konkretno, gospa predsednica Cilken si si ga zadal eh, svojimi kolegi z eh, tudi poročevalci v senci, ampak tudi v sodelovanju s koordinatorji.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 Eh, in pri tem moram reči, da sem vse skozi užival podporo predsedstva, eh, sekretarjata in tako dalje. Ampak kaj si želimo doseči? Neke skupno, skupne eh, pravne standarde, ki naj služijo za boj proti korupciji, pranju denarja in organiziranemu kriminalu. Želimo torej poenotiti ta merila tudi za zbiranje statističnih pojavov oziroma statističnih podatkov. Potem želeli bi imeti obvezno opozarjanje na subjektivnosti sumljive transakcije, želeli bi poenotiti ulogo eh, finančnih obveščevalnih enot in želeli bi eh, eh, opozoriti tudi na to, da pranje denarja se dogaja pač na določenih področjih, ki eh, so eh, svetovne narave, torej gre za mednarodne pojave. Zato je treba spodbuditi tudi uporabo elektronskih plačilnih metod, zato da se zagotovi sledljivost transakcije. Treba uvesti ukrepe, eh, tako kot je svetoval kolega Borgecijo, torej ukrepe, ki naj omogočajo odpravljanje anonimnosti pri spletnih igrah na srečo. Potrebno je zagotoviti nadzor tudi nad spletnimi igrami igralništvom. Potrebno je oceniti tudi tveganja v povezavi z novimi finančnimi bančnimi produtki in je treba tudi zagotoviti ustrezno ulogo gospodarskim zbornicam za to, da se zagotovi ustrezno zaščito poštenih gospodarstvenikov, hkrati pa da se lahko kaznuje tiste, ki so nepošteni. Eh, predvideli smo tudi, da podjetja, ki so bila polno, pravn, polno močno obsojena zaradi korupcije, ne bodo imeli možnosti sodelovati pri oddaji javnih naročil. Eh, kajti kdor je bil eh, polno eh, močno obsojen zaradi mafijskega delovanja, zaradi korupcije in tako dalje v eni državi članici, ne bi smel imeti možnosti sodelovati pri oddaji javnih naročil v drugi državi članica, članici. To bi bilo krivično do poštenih podjetij. In tudi kar zadeva tudi vprašanje pranja denarja, seveda ustrezno vlogo morajo imeti tudi poklicni Ehm, poklicni delivci na tem področju, moramo zagotoviti tudi eh, skrbno preverjanje eh, strank eh, v okviru bank in bančnim ustanovam je treba zagotoviti ustrezen nadzor in sicer tistim bankam, ki imajo tako vlogo v skladu z evropsko ureditvijo. Potrebno je tudi oceniti, katero vlogo naj ima bančna unija v Evropi. Moramo zagotoviti boljše vodenje in upravljanje v zvezi z davčnimi utajami. Naprimer tudi, kar zadeva utajo eh, v povezavi z evropskimi eh, finančnimi sredstvi. To eh, je skupna tema, torej več nadzora, več kontrol, več usposabljanja za policijske sile in tudi za sodnike. Zakaj pa ne tudi prek novih metod? 呃。Uh ampak um, to lahko zagotovimo tudi enostavno prek programov, kot je naprimer Erasmus. In uh, torej na tak način lahko zagotovimo policijskim silam in sodnikom uspeh pri uh, eh, lasnem delovanju na lasnih področjih. Naj zaključim in povem, da uh, dejavnosti, ki smo jih razvijali doslej, so izpostavile uh, Eh, da prihaja do eh, pomembnega sodelovanja med kolegi, med nami in eh, sekretarjatom in predsedstvom. Že zelo, torej priprava omestnega poročila je že zelo napredovala, računamo, da tekom tega tedna, torej do 22. februarja bomo lahko lahko uh, zaključili pripravo tega umestnega poročila, ki ga bomo potem eh, predložili v skladu z predvidenimi roki, ki smo jih skupaj določili in to umestno poročilo bom jaz sam predstavil 18. marca na naši seji. In pridobil sem pomembne pripombe in prispevke od različnih političnih skupin, ki jih bom seveda upošteval in eh, potem ta do, dokončno različico posredoval seveda sekretarjatu. Moram reči, da bo neke vrste inovativni dokument. Eh, ki ga bomo eh, seveda potem eh, odprli za razpravo na seji 18. marca. Hvala. Grazie, onorevole Jakolino. Hvala, gospod Jakolino. Sli, prisluhnili smo in sedaj se zavedamo, kako postaja resno in pravo, prava zadeva to, kar smo si zastavili na začetku dela našega odbora kljub težavam, do katerih lahko pride zaradi harmonizacije davčnih sistemov, 27, k malu 28 davčnih sistemov, 27 različnih realnosti in načinov, kako se dojema organizirani kriminal. Gre za gospodarsko in finančno grožnjo, pa tudi za grožnjo vse celotnemu pravnemu sistemu. Naš poročevalec je dejal, mm, je govoril tudi o kriterijih, o, mm, o tem, da bi uh, določene zadeve morale veljati v vseh 27 državah. Boj brez omehovanja mora biti enakopravn boj, boj proti davčnim uh, oazam. In mm, boriti se je treba proti vsem tistim, ki mislijo, da lahko izkoristijo finančne sisteme, ki nimajo nadzora, o katerih ste govorili doslej. Mislim, da so to veliki koraki naprej in da gre za poročilo, ki ki bi ga lahko uporabili kot eh, prednostno nalogo tega, man, tega mandata, mandata do leta 2014, kajti naše delo bo plot skupnega dela. To je najpomembnejše, da gre tukaj za odbor, ki si je delil celotno delo, ki smo ga opravili. Ni prišlo do nobenih ovir, do nobenih barikat eh, zaradi različnih ideologij političnih skupin. Vsi poslanci se strinjajo s tem, da je treba demokracijo, svobodno in uh, svobodo dati vsem državljanom EU. In tukaj gre za načela, ki ne temeljijo samo na določenih kriterijih. Slišali smo Um, da je naš poročevalec omenil različna področja, ki se dotikajo vsakodnevnega življenja vsakega državljana. Besedo sedaj predajam drugim dvem, drugima dvema <clears throat> kolegoma, uh, ki sta avtorja tematskih dokumentov in ki bosta več povedala o vseh teh vidikih podpredsednik Tavares bo govoril o povezavejah med pranjem denarjem in uh, davčnimi utajami, te davčnimi oazami. Eh, kolega Borgecijo pa bo omenil v vseh študijah uh, pranja denarja o bankah in o financah. Vsak ima na voljo 10 minut, besedo takoj predajam kolegu Tavaresu, potem pa kolegu uh, Borgecijo. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. A situação que nós estamos. Najlepša hvala, dragi kolegi. Situacija, v kateri smo se znašli sedaj, lahko m, mm, definiramo na tri načine. Po eni strani imamo neravnovesja med državami v EU, EU, zlasti med državami, ki so vedle evro. Po drugi strani imajo vlade in države In eh, te države imajo proračunske težave, proračun je ogrožen in je šibek. In imamo tudi, um, tudi zaupanje v državo je izkopano, pod, um, je ogroženo. In želeli bi povrniti ravnotežje med državljani in institucijami. Državljan je tukaj vedno šipkejši član in ta, to neravnovesje in negotovest um, se pridružuje tudi neodgovornim dejanjem finančnega sektorja in zgodba o finančni um, o teh davčnih utajah lahko pripelje in se navezuje tudi na problem uh, davčnih utaj. In vse to se povezuje v začarani krok, tako da ne prihaja do investicij, ne prihaja do integracije, uh, boljše integracije v Evropski uniji. In ta fenomen uh, um, davčne utaje, krade iz žepov evropejcev, zaradi tega so evropejci bolj revni. In tudi uh, Barack Obama je v svojem govoru povedal, da bi, EU, uh, da bi ZDA želele imeti, želele oblikovati 15 raziskovalnih centrov v uh, ZDA, ravno v najbolj revnih območjih in to bi bilo lepo tudi v Evropski uniji. Hollande želi pakt za rast v Evropi, nekaj takega potrebujemo. In tukaj bi želel prispevati 100 milijard. Eh, lepo, ampak kje je ta denar in kje je ta denar? To je ravno temeljno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti v tem odboru. Kje je denar? In po organizaciji UNCTODOC, ki se odgovarja za organizirani in kriminalno, 3,6 odstotka BDP-ja v svetu se izgubi zaradi pranja denarja. In to pomeni, da od 21 do 30 tisoč milijard to pomeni med 2 in 3 odstotki evropskega BDP-ja. To je zelo visoka, vis, mm, visok znesek, če pomenimo, da, če omenimo, da imamo um, 3 odstotni proračunski deficit. Približno tisoč biljonov. En biljon. En biljon v primerjavi z tem, kar predlaga Olond. Um, poročevalec Jakolino nam je omenil različne mehanizme, mm, do, mm, kako prihaja do tega, do tega pranja denarja, potem tukaj prihaja do um, ponarejenih računov, do. Uh, um, denarja, ki prihaja iz uh, igr na srečo, ki jih potem uh, perejo različne organizacije, kriminalne organizacije in različni mehanizmi, kot so recimo um, neka podjetja, ki odpirajo svoje podružnice v davčnih uh, oazah in potem nekako zopet pridobijo nazaj ta opran denar. In vsi ti mehanizmi zahtevajo seveda sodelovanje zakonitega bančnega sistema. In kaj tukaj lahko mi storimo? Naštevanje teh eh, ukrepov tukaj nisem, ne prihaja do splošnega, nisem šel tako daleč, da bi prišlo do splošne razprave o taksi o finančnih transakcijah. Ni rečeno, da moramo zapreti davčne uh, oaze, zato da bi nam banke povedale, kaj počnejo. To ni rečeno. Evropske banke, ki bodo delali znotraj enotnega mehanizma za nadzor, ki ga skušamo uvesti v Evropski uniji, Evropske banke, ki jih podpirajo, podpira denar eh, davkoplačevalcev, nam morajo povedati tudi, kaj počnejo zunaj Evropske unije. Moramo razumeti, kaj počnejo. Ni treba ukiniti davčnih paradizov, davčnih eh, oaz, zato da bomo zvedeli, kaj počnejo. In torej moramo vedeti tudi, kdo počne kaj. Potrebujemo torej registre na ravni države članice in tudi na eh, člani Evropske unije. In potrebujemo tudi Eh, nek register eh, delničarjev podjetij, kdo so lastniki podjetij. In torej moramo vedeti, kdo zasluži s temi podjetji. Pomembno je, da zvemo, kdo so ti ljudje, ki so dejanski koristniki eh, denarja, ki je naložen v Evropske banke. Banke tega ne vejo in to ni niti njihova, banke to vejo, vendar pa nam tega ne povejo. Zato potrebujemo registr teh lastnikov. Četrtič, pogledati moramo tudi, kdo je nalogodajalec. To ni vedno isto kot s tistim, kot s tistimi, ki zaslužijo. Ponovadi imajo neke upravljalce, ki ostajajo v senci. In Torej, vedno so um, neki slamnati upravljalci, za katere potem ni nekih uh, kazni. Uh, In tako se tudi uh, izognejo temu, da bi izvedeli, kdo je koristnik teh sredstev. V Evropski uniji torej so ljudje, ki upravljajo zelo visoke zneske denarjev in ti, tudi ti morajo biti uh, pripeljani pred roko pravice, če si to zaslužijo. Poleg tega se to izkrivlja skrivlja konkurenca. Tista podjetja, ki, ki se ne obnašajo uh, pravilno, Torej so nelojalna konkurenca tistim, ki se obnašajo pravilno. Ravno tako je potrebno imeti skrbno preverjanje bank. Banke ne smejo sprejeti denarja, mora vedeti, odkot prihaja denar, ki, ki je uh, naložen v, na njihove račune. Potem mi moramo imeti uh, nadzor uh, okrepljen nadzor nad politično spostavljenimi osebami. Ne vem, tukaj govorim recimo o predsednikih držav, nekateri prihajajo iz držav v razvoj, iz diktatorskih eh, držav, ki uporabljajo Evropske banke za pranje denarje. In eh, obstaja, Evropske banke bi morale imeti možnost, da bi opozorile oblasti, eh, ko te, ko te ljudje pridejo v notranji trg. In tako bi Evropske Mm, banke lahko razveljavile take finančne operacije. To je predlog, eh, ki se navezuje na mm, sedmi ukrep, katerem je govoril tudi poročevalec. Tukaj gre za predlog, ki se mi zdi zelo pomemben. Gre za, mm, seveda, izkoriščen tudi priložnost razprave o bančni uniji, da bi imeli v, v, v Evropi neko službo, ki bi lahko preiskovala o finančnih transakcijah. To bi bila neka služba proti Mm, torej finan, v boju proti nelegalnim finančnim transakcijam, ki bi raziskovala vse čezmejne operacije, ki bi presegale nek določen finančni prak. Um, To, so, to je sedem ukrepov, ki bi jih lahko sprejeli in vse to so ukrepi, ki bi jih lahko izvedli in um, o tem bi bilo treba razpravljati med državami članicami. Ob koncu bi želel še povedati, da je napočil trenutek, da naredimo korak naprej pri teh ukrepih, kajti ustvarjamo že bančno unijo. Po drugi strani pa je Evropska unija po Lizbonski pogodbi je že prava unija in mi kot so oblikovalci zakonodaje imamo vse pristojnosti, da lahko ko Um, torej svoje prispevamo tudi na področju uh, pravice in varnosti. In to je pravi trenutek, kaj ti državljani od nas to zahtevamo. In to je, od, naš odbor ima zelo pomembno ulogo, treba jo upoštevati um, državljane, treba jo upoštevati tudi svoje institucionalne zaveze. Uh, sedaj imamo revizijo direktive o pranju denarja, o tem se bo razpravljalo k malu. In komisija mm, in je dala priporočila, od, odbor je dal priporočila in vse to bodo poštevali tudi drugi odbori, ki so odgovorni za revizijo te direktive, zlasti odbor za um, ekonomske zadeve in odbor Libe. Lahko pa naredimo tudi korak naprej. Parlament lahko podpre nek mehanizem za preiskave, ki je temeljnega pomena za to, da bi razumeli, kdo pere denar, kdo podkupuje koga. Lahko bi tudi podpirali eh, preiskovalne novinarstvo, eh, tukaj obstaja dobro priporočilo in lahko bi to podprli z nekimi poletnimi projekti in lahko bi oblikovali nek sklad za podporo preiskovalnemu samo novinarstvo. Lahko bi za to uporabljali tudi um, denar, ki se ga zaseže. In potem predlog spremembe, ki sem ga sam predstavil k poročilu gospe uh, Makovej, In um, o tem se bo glasovalo v četrtek na odboru Libe in člani tega odbora bi, eh, bi lahko to podprli. Želel bi zaključiti s tem, da bi povedal, da se ukvarjamo z temno stranjo te krize in mi kot institucija, ki po eni strani ima mandat državljanov za to, da osvetli te pojave in po drugi strani kot eh, sooblikovalec zakonodaje smo pravi naslov za to, da to naredimo in torej moramo to omogočiti, da se zgodi. Hvala, gospod Tavariš, sedaj pa ima besedo gospod Bergejco, ki nam bo govoril o bankah, financah in pranju denarja. Gospod, izvolite. Najlepša hvala gospa predsedujoča, začel bom z zelo raz, zanimivim razmišljanjem, ki ga je podal kolega Tavareš in z njegovim predlogom, s katerim se strinjam, glede to, da bi bilo treba podreti uh, raziskovalno novinarstvo. Sam sem se prvič ukvarjal s to zadevo, ki je tako mm, obsežna in moram poudariti eh, dobro, dober povzetek kolega, ki je tudi tokrat nam podal zelo izčrpno sliko te, te teme, ki je po mojem mnenju vsak dan bolj kompleksna. Po mojem mnenju pa obstaja še nek vidik, ki ga je treba podpreti in zadeva nadzor, ki ga želijo pa ne morejo opravljati majhni delničari, mali delničari, ko se udeležujejo generalnih skupščin ehm, nekih, nekega podjetja, recimo generalne skupščine banke. V naši državi je prišlo do takega eh, primira nedavno in tudi slepec bi mm, razumel, kako večkrat eh, se ehm, premaga in izniči ta dobra, ta pripravljenost malih delničarjev. In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 vzpostaviti sistem, ki iz pravnega vidika mm, je videti že zelo napreden in če pogledamo celoten postopek od konca 80-ih let do slej, vidimo, da je prihajalo do različnih dejanj, do direktiv EU, pričakujemo novo direktivo, ki bo vključila eh, še zadnja eh, priporočila eh, Kafija in Kafi s svojimi priporočili skuša iti v korak z stalnim razvojem mm, sposobnosti, negativnih sposobnosti kriminalnih eh, organizacij in drugih teles, eh, seveda tudi terorističnih združb, ki uporabljajo instrument pranja denarja. Vendar pa tukaj se zastavlja vprašanje, kako to, da prihaja do mm, talikšnega števila um, zakonov, ki pa ne dajajo nobenih eh, rezultatov. Kdor je mm, analiziral to, to vprašanje, je videl, do kakšnega razkoraka prihaja. Zadnji podatki eh, o tem, s tem področju iz leta 2009 govorijo o dveh milijardah dolarjev, ki so bili zaseženi in to je 3,7 odstotkov eh, svetovnega BDP-ja. In zlasti številne novice o preiskavah kazenskih eh, dejanj, v recimo primer eh, SBC, kjer je prišlo do kazni v višini HSBC, kjer je prišlo do visoke kazni, recimo eh, potem preiskava JP Morgan in Bank of America, potem preiskava, o kateri se ne govori veliko, ampak zaht, zadeva UBS in potem druga dejanja, ki zadevajo Deutsche Bank v Frankfurtu recimo. Menim, da že, če bi preučili vse te primere, bi opazili, kakšen, kakšno vlogo igra bančni sistem pri pranju denarja. Res je tudi, da nek, neka mm, visoka torej neko visoko telo, ki je opazovalo znotraj uh, Združenih narodov, uh, torej opazovalo tihotapljanje drog in trgovino z drogami, so opazili, da ne bi bile možne čezmejne, čezmejne operacije eh, pri prodaji drog, če ne bi odločilno ulogo igrala mednarodni bančni sistem. Iz tega vidika se zdi jasno, jasna potreba, pa tudi težava pri, pri določanju um, mehanizmov za um, preprečevanje. Vse te sankcije, recimo, če je neka velika banka, kot je HSBC, če se jo prisili, da plača 1,9 milijard dolarjev, potem si lahko predstavljamo, kaj se je zgodilo prej, predhodno. Podatki, ki jih tudi največji poznavalci tega pojava, so zelo visoki, kar zadevajo mm, finančne zaslužke. Recimo, posli mm, italijanske mafije so se v nekem, torej pri teh preiskavah se vedno znajdemo pred nekim eh, zidom molčečnosti in nikakor ne pridemo do tega, da bi globoko preiskali bančne in finančne transakcije. In z tega vidika mislim, da naš pristop se mora osredoto, osredotočiti na analizi uh, Eh, napak, ki smo jih storili in eh, pomankljivosti zakonodaje, pa tudi pristopa in vedenja bančnega sistema, ki ni vedno upravičeno, ki govori o te o stroških, ki so mm, resnično visoki, stroških nadzora, ki so zelo visoki. In tukaj je treba nekaj storiti in uh, zato, da bodo nadzorne uh, da bo nadzor bolj ciljen. Ni potrebno imeti tisoč različnih uh, zmedenih zakonov in tukaj sedaj ne bi želel kritizirati modus operandi Evropske unije, eh, recimo kot so pravila glede povrtnin. Želel pa bi, da bi imeli bolj učinkovite zakone, bolj ciljne zakone. Treba je uh, raziskovati tam, kjer je potrebno in uh, kolega Tavares je recimo govoril o, o politično izpostavljenih ljudeh. Tukaj ne gre sveda za vse. Treba se je osredotočiti naprimer na transakcije, ki vključujejo ljudi iz politike, iz držav zunaj Evrope. Če prihaja tam do nekih velikih um, finančnih transakcij, ki zadevajo določeno državo izven EU in tukaj so vključeni pomembni predstavniki teh držav, recimo primir diktatorskih uh, režimov v Afriki, ki verjetno pri. Um, pripadajo prostozidarskim organizacijam in nekdo, ki recimo mm, deluje v, tudi v neki majhni vasici v Piemontu ali Siciliji ali pa tudi na Siciliji, verjetno ni potrebno preganjati tega. In mislim, da je to pristop, ki ga evropska zakonodaja bi morala imeti in ki ga, po mojem mnenju, doslej še ni imela. Kaj ti? Re situacijo moramo oceniti na podlagi rezultatov in rezultati še niso zadovoljivi. Res je tudi, da obstaja še nek vidik in to je pomen, ki jo ima ta dejavnost pranja denarja pri uničevanju komercialnih uh, odnosov. Sveda, vs, mm, vse te dejavnosti prihajajo, m, mm, torej ta denar prihaja tu iz, kor, iz korupcije, iz kriminalnih organizacij in potem se operejo in se znova vrnejo v zakonito ekonomijo in vse to je nelojalna konkurenca in vse to povzroča veliko škodo, številnim mm, podjetnikom, ki nimajo te možnosti in ki zlasti v tej finančni krizi nimajo dostopa do kreditov po normalnih um, obrestnih mirah. Torej, to je tudi političnega pomena za vse tiste, ki ki skušamo oživiti ekonomijo, ki želimo, da bi ekonomija na, temeljila na zdravem sistemu majhnih in srednje velikih podjetjih, torej tukaj bi bilo treba nekaj narediti in ukiniti tok umazanega denarja. Torej vse, kar smo doslej dobili od Gafija in kar moramo prevesti še v konkretna dejanja, mislim, da moramo prisluhniti tudi bančnemu svet, svetu. Um, prisluhnili smo nekomu iz Italije, bilo, to je bilo zelo pozitivno. Tudi bančni svet, svet je pomemben in treba je povdariti pomen zelo zdravega um, sistema. Um, bank, recimo regionalnih in lokalnih bank, ki so povezane z teritorijem, kjer se nahajajo. In vse te sumljive transakcije in nadzor tudi tukaj morda prihaja, tudi v majhnih bankah morda prihaja do tega, vendar pa je običajno to značilnost špekulativnih bank. In če ne bomo sprejeli tega, kar je predlagal um, Roosevelt, torej da bi ločili, tako kot v številnih državah želijo, med komercialnimi bankami in um, bankami, ki se ukvarjajo z varčevanjem, potem mm, ne glede na kakršne koli zakonodajo ne bomo uspešni. To je temeljno, ključno načelo in, in zelo veliko je odvisno ravno od te strukture, ki je pred našimi očmi. na katero pa evropske oblasti še niso odgovorile. V finančnem sistemu in pri pranju denarja recimo podatki in tukaj moram zaključiti, ki zadevajo igre na spletne igre na srečo, tukaj gre za nek makroskopski pojav. Različne hudodelne združbe seveda najdejo luknje, vrzeli in nove možnosti, ki jih nudi splet in um, širjenje teh eh, spletnih igr bi moral odpreti oči zakonodajalcu, ki je v zamudi na tem področju in s tem bi zaključil, zaključil hvala. Hvala lepa, <clears throat> gospod Borgecijo. Mislim, da zdaj lahko povzamem prispevke. Eh, kolegov Tavareša in Borgecija, ki imata skupni imenovalec in torej neka zahteva in potreba po preglednosti, ki naj pomeni tako sledljivost eh, transakcij, ki naj pomeni tudi potem ugotavljanje eh, konkretne identitete eh, potem tistih, ki imajo korist od določenih bančnih transakcij, torej potem tudi preglednost eh, do podjetij, preglednost eh, napram velikih in majhnih podjetij, kajti tukaj ne gre samo za multinacionalno multinacionalke, ampak gre tudi za vprašanje eh, manjših podjetij, matriošk eh, ali tako imenovanih kitajskih skrinic, ki so večkrat privedle eh, do popolnoma tudi pač preusmeritev določenih policijskih preiskav. Zdaj uh, začenjam, s tem odpiram razpravo. V imenu uh, eh, EPP-ja bo uh, spregovorila gospa Matije. Hvala, predsednica. Naj čestitam. Uh, poročevalcu gospodu Jakolinu in eh, tudi ostalima dvema kolegoma za tematska prispevka. Gre za tri zelo zanimiva poročila, zelo dobro razčlenjena, z ustreznimi opredelitvami in gre za tudi zanimive predloge v zvezi z tematiko, o kateri danes razpravljamo. To je boj proti davčnim oazam, pranje denarja in mislim, da bomo lahko napredovali z vsemi temi temami. Že sama definicija Eh, imamo to opredelitev v poročilu Jakolina in mislim, da je to nekaj zelo pozitivnega, kajti tako kot je napisano v tem poročilu, strokovnjaki včasih si niso enotni in eh, jim je težko najti neko enotno pravno podlago. Mislim, da to, kar danes predlaga poročilo, je nedvomno zanimiva opredelitev, koristna opredelitev. Eh, tukaj imamo nekaj možnih usmeritev, ki nam eh, ustrezajo. Nekatere se osredotočajo predvsem tudi na vprašanje čezmejnih transakcij, na eh, tudi kaznivo dejanje lastnega pranja denarja in potem tudi predvsem tema bančnega nadzora, ki bi, jo, ki bi ga bilo mogoče izboljšati, predvsem za boljšo tudi davčno uskladitvijo. Mislim, da to bi morali res predlagali svetu in ustrajati na tem in usmeriti svet ravno eh, v boljšo davčno usklajevanje. Mislim, da to je prava pot. Nikola Sarkozy, ob, ko je bil predsednik v Franciji leta 2008, je dejansko izpostavil v okvir na, na ravni Evropske unije, da še vedno obstajajo določene luknje vrzeli v zvezi z davčnimi eh, oazami in od takrat nič ni bilo storjenega, pa čeprav smo to izpostavili pripravili. Mislim, da bi lahko še bolj okrepili poročilo za to, da bi svet opozorili ravno na te vidike prek našega poročila. Druga pot, po kateri bi lahko šli, bi lahko bila ta, da bi uh, usklajeno Eh, delovali z raznimi eh, strokami oziroma združenji eh, pravnikov, kajti mafija večkrat se poslužuje tudi določenih pravnikov, ki so tudi hkrati davčni svetovalci in to potem trči z vprašanjem etike in morale. Torej, tukaj, če govorimo naprimer o vprašanju reforme začasnega oziroma prezidenta, preventivnega pripora. E, to je seveda zelo pomembno vprašanje, kajti ko ugotavljamo, da določeni davčni svetovalci sodelujo z mafijo ravno eh, za namen pranja denarja, bi morda lahko zaprosili ta združenja odvetnikov, da tudi oni sami nekoliko operajo svojo stroko in to bi bilo mogoče boljše izpostaviti v tem poročilu. To je vse, kar sem želela povedati, kar zadeva določene oblike ravnanja in tudi kar zadeva zadeva določene odgovornosti bank, to bi lahko tudi izpostavili. Naj se navežem na temo, ki, na katero opozarja tudi kolega Tavareš. Nekatere eh, države, eh, v katerih prihaja do diktature, eh, ugotavljamo tudi, da se Evropska unija sooča s težavami pri dodeljevanju lastnih sredstev. V odboru Kokobu smo se pogovarjali ravno o tem, kako poteka dodeljevanje finančnih sredstev Evropske unije v Afganistanu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 dejansko bi za to za preverjanje morala poskrbeti eh, svetovna banka in eh, potem tudi ustrezni, ustrezne šlu, službe Evropske eh, komisije. V odboru Kokobu je bilo ugotovljeno, da dejansko ne prihaja do nikakršnih utaj, do nikakršnih goljufi, ker poskrbijo za preverjanje tako svetovna banka kot tudi službe Evropske komisije, ampak ko Eva Žoli se je podala na obisk v Afganistan je ugotovila, da v resnici prihaja do zlorabe teh sredstev, do pranja denarja, do eh, cele vrste neverjetnih finančnih goljusi. Torej ne smemo se počutiti pomirjene, eh, ko nam Svetovna banka in službe Evropske komisije eh, prigovarjajo, češ da se ta sredstva ustrezno uporabljajo na terenu, naprimer v Afganistanu. Torej ne smemo kar tako slepo verjeti vse, kar nam povedo. To je vse, kar sem želela povedati. Hvala lepa in želim vam veliko uspešnega dela besedo. Grazie, onorevole Matijeno. Hvala lepa, gospa Matijo. Ne vem, če želi spregovoriti gospod Newton. Dan, izvolite. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil vsem, ki so se tako potrudili za to, da so napisali ta dokument s tako veliko koristnimi informacijami in podrobnostmi. Čestitam in še enkrat najlepša hvala. Mislim, mm, da je to vprašanje srčica tega problema. Kaj ti denar, ki ga izgubimo na tak način in v prilogi ena imamo cel seznam, kako lahko to storimo. Ta seznam je zelo koristen, imamo cele strani napisane o tem, kako naj operemo denar. To seveda uničuje delovna mesta, in iz tem države članice in Unija izgublja prihodek. Če tega denarja ne bomo pridobili nazaj, potem bomo izkrvavili do smrti. To pomeni, da to vprašanje je zelo pomembno. Morali bi iti še dlje od pranja denarja, ki je nezakonito, ampak bi se morali lotiti tudi davčnih oas, ki so zakonite. Nezakonit denar še vedno lahko steče na Kajmanske otoke ali kamorkoli drugam. In na tak način se podjetja lahko izogne obdavčevanju. Imamo veliko dela pred seboj. Mislim, da se moramo osredotočiti predvsem na troje, kar moramo vključiti v naše poročilo in to je, da moramo to poročilo prodati javnemu mnenju. Če si bomo pridobili na našo stran javno mnenje, potem bomo na pravi poti, da lahko pritisnemo na vlade, da ukrepajo. Drugič, pritisniti moramo tudi na bruselske organe v Bruslu. Države članice seveda lahko same delujejo in država, ki je najbolj posnam, je država, kjer se največ denarja opere. Če bomo to storili v Bruslu, pa bomo imeli vsi enaka pravila in enake pogoje. Kot tretje pa mislim, da bi morali iti še dlje in kopirati ZDA in vključiti v Evropsko unijo izraz ekstrateritorijalno, kar pomeni, da bi lahko s tem ukrepali in posredovali tudi v primeru podjetij, ki delujejo zunaj Evropske unije, vendar pa so evropska podjetja. Tako bi resnično lahko prijeli zločince. Ta dokument je pa resnično zelo dober korak naprej in zelo sem vesel, da smo ta dokument dobili. Hvala. Hvala lepa, gospod Newton Dan. Še kdo želi spregovoriti? Gospod Karone, izvolite. Samo eno minuto bi vam vzel, dvoje bi povedal. Torej, naj uh, povem, da zelo cenim uh, opravljeno delo, ki sem si ga pobliže ogledal. Naj se navežem tudi na vaše politično razmišljanje uh, Eh, glede tega, da eh, to delo poteka eh, složno in ob podpori vseh različnih političnih družin. To je zelo pozitiven predpogoj, to je prvi razmislek. In potem drugič naj se navežem na besede kolegice Matju in to je razmišljanje, s katerim se obračam na poročevalce. Ali ne mislite, da bi bilo primerno nekoliko bolj izpostaviti potrebo po uh, uh, neki večji pozornost tem, mm, potem za glede izraza se bomo še dogovorili, torej več pozornosti bi potrebovali strani eh, raznih odvetniških eh, eh, zbornic in torej pravnik, pravnikov nasplošno, kajti tamle na tistem področju, v tisti stroki, In eh, predvsem to velja za nekatere predele, naprimer predvsem eh, na severu Italije. Eh, ti ehm, subjekti lahko odigrajo zelo pomembno vlogo in mislim, da torej te odvetniške zbornice, pravniške zbornice bi morale odigrati bolj odločujočo vlogo, kot so jo doslej. Hvala lepa, gospod Karona. Tudi po mojem mnenju bi bilo to potrebno in če se navežem na besede kolegice Veronik, bi potem rekla, da je to pojav, ki uh, narašča, uh, ki je na očeh vsem. To ne velja samo za Italijo. V Združenem kraljestvu so te eh, kategorije bistvenega pomena pri delovanju organiziranega kriminala. In tudi v oddaljenem Londonu, oddaljenem Londonu glede na nekatera žarišča, kjer je gostota eh, mafijcev eh, pač nezanemarljiva, naprimer kot v regijah v Italiji, v Kalabriji, Siciliji in tako dalje. Eh, torej, v oddaljenem Londonu ugotavljamo, da bili ovratniki imajo vedno pomembnejšo vlogo in tev, ti uradniki morajo odigrati pomembno nadzorno vlogo v okviru lasne funkcije, ampak ukoliko, naprimer, pravosodni organi, policijski organi, preiskovalni organi bi morda eh, lahko ugotovili, da eh, pride eh, torej do sodelovanja teh belih ovratnikov, to so pojavi, ki jih je treba absolutno ustrezno oceniti in tudi upoštevati. Zato podpiram to, kar je povedala kolegica, da je potrebno v tem poročilu izpostaviti, tukaj mislim na poročilo, ki ga je pripravil kolega Jakolino, je treba torej izpostaviti našo uh, odločnost, uh, našo odločno željo, potem uh, se borimo proti takim novim pojavom, ki bi lahko potem privedli tudi do napačnih uh, signalov, uh, torej do čisto nasprotnega sporočila, ki bi ga posredovali na vzven, glede na tako pomembno stroko, kot je odvetniška, naprimer. In potem še drug vidik, ki smo se ga večkrat lotili v našem odboru. In uh, nikoli uh, ne bom uh, nehala tega ponavljati. Uh, mislim namreč, da je naš odbor opravil res izjemno vlogo, kar ti se je poglobil v celo vrsto različnih tematik, v katere eh, se odbor Libe zaradi pomankanja časa ni eh, imel možnosti eh, poglobiti. Ampak, če si ogledamo še določene posebne teme, poročevalec je ali morda kdo drug, ne vem, če poročevalec ali morda kolega Tavareš je opozarjal na to, da v četrtek do povdan bomo v odboru Libe glasovali o poročevalcu poročilu v zvezi z zasegom kolegice Makovej. In zato bi vas prosila, da poskusite pomisliti, koliko krat smo v Libeju razmislili o teh vidikih in koliko krat pa smo se tem enim in istim temam posvetili v našem pododboru. Torej, Mi smo se lotili in uh, zelo poglobljeno razčlenjeno vsega tega, kar uh, bi lahko bili zbrali, vse, kar bi lahko zvedeli od strokovnjakov v zvezi z zasegom, za plembo, za mrznitvijo in ponovno uporabo v socialne namene teh premožen, ki so bile nezakonito pridobljena. In eh, torej, lotili smo se cele vrste vseh, raz, vseh mogočih aspektov zasega za plemba. Uh, In uh, predvsem se je treba posvetiti tudi možnostima eh, recimo za naknadno uporabo v socialne namene zaseženega premoženja. Torej, naš odbor se je posvetil vsem tem temam, temam, ki so bile predhodno napol neznane eh, v Evropskem parlamentu. Mi smo se tega lotili. Eh, zelo eh, enotno, eh, soglasno, ker naš namen je bil ravno ta, da bi zagotovili zakonodajne instrumente, urodja pristojnim za to, da bi se lahko lotili na resen način vprašanja boja proti organiziranim kriminalu. Uloga bank, uloga ba, davčnih oaz. Ampak bodite pozorni, tudi v naši sami uniji obstajajo take črne luknje imamo take eh, okoliščine, ki bi nam morale dati eh, misliti in bi se morali celo sramovati, kajti demokratično in civilno ne bi smeli zatisniti oči pred takšnimi finančnimi škandali, eh, pri katerih eh, smo lahko konkretno gotovili, da obstajajo davčne oaze tudi znotraj Evropske unije. Ni nam treba, da se podamo predaleč. Dovolj je, da se spomnimo na škandal eh, Vatikanske banke JOR. Eh, moremo, ne smemo pozabiti na vlogo Luksemburga, ne smemo pozabiti na vlogo Švice. Švica ni članica Evropske unije, ampak ima ključno vlogo. Eh, pred nedavnjem je sklenila, da bo postala nekoliko eh, pregledna, recimo, nekoliko mehkejša morda pri zagotavljanju določenih informacij, ki so lahko koristni v preiskovalne namene, to, da smo še daleč od tega, da bi dosegli naše cilje. In poleg tega mislim, da je ključnega pomena ne samo to, da uh, zagotovimo preglednost uh, na celi črti, uh, in eh, to eh, v okviru vseh finančnih transakcij, naprimer tudi, ehm, ko gre za ulogo določenih eh, strokovnih zbornic, ampak tudi moramo zagotiti preglednost pri uporabi evropskih finančnih sredstev. To je vidik, ki smo se ga več, večkrat dotaknili in to je vidik, ki vključuje toliko, eh, toliko različnih eh, prvin, ki so povezane z našim eh, gospodarstvom, tako da včasih sem se kar začudila pred določenimi, pred določenim pomankanjem homogenosti. Naprimer, v Siciliji, v Italiji obstaja pač nek prag, ko se sproži opozorilo in ta prag je zelo nizak. Ta prag se sproži v trenutku, ko določeni evropski, evropska sredstva, ki so bila namenjena, namenjena um, regijam eh, iz cilja ena kot naprimer kampanja Sicilija in nekatere druge. Torej ta, uh, to opozorilo je bilo sproženo tudi samo v prisotnosti nekega dvoma eh, naprimer na strani eh, sodnega oziroma policijskega organa. Torej, ne smemo se čuditi, če potem recimo eh, Eh, ko gre za sredstva, ki so namenjena tem regijam. Eh, če v tem primeru imamo ničkoliko različnih opominov, opozoril, ki jih potem računsko sodišče eh, oceni, jih analizirajo različni preiskovalni in sodni organi. In se čudim pa, mm, in o tem so se pogovarjali tudi z predsednico računskega sodišča iz Sicilije, se čudim recimo na tem, da v Nemčiji ta prag je v bistvu neobstojen. Torej, ta prag se sproži, je veliko višji. Torej, ta ob to opozorilo se sproži veliko kasneje, ko sredstev že več ni. Torej, dejstvo, da v Nemčiji ne obstaja to opozarjanje, ta alarm, ki se sproži prej ali ali kasneje. To uh, ne pomeni še, da v Nemčiji eh, ne prihaja do zlorabe teh sredstev. Ne, ne, do tega še prihaja. In morda bi tudi take, eh, taka opozorila morala biti poenotena, morali bi imeti isti pristop k sprožanju določenih alarmov glede na morebitne sumljive transakcije. Torej, v tistih primerjih, ko prihaja do zlorabe sredstev oziroma ko prihaja do uporabe teh sredstev strani subjektov, ki ne bi bili upravičeni do njih. Na to zelo pogosto opozarjam, kajti večkrat eh, smo eh, nekako se enostavno izognili temu problemu, ampak eh, to je področje, kjer je treba veliko postoriti, veliko je treba postoriti tudi eh, glede na eh, skorešnji vstop novih članic v našo. Eh, Eh, našo Evropsko unijo, torej ne smemo ponavljati že storjenih napak in zato moramo oceniti celo vrsto različnih okoliščin, ki se bodo pospravili postavljale, eh, ki, do katerih bo prišlo morda v novih eh, članicah Evropske unije. To je izziv velik izziv, ki se mu ne moremo izogniti in na katerega ne smemo biti nepripravljeni. To je izziv, ki ga je naš odbor uh, razumel od vsega začetka in uh, razumeti tak uh, pomemben izziv. Spominjam se recimo na prvih javnih predstavitvah, na, spominjam se na strokovnjake, ki so sedeli za tem omizjem in vsi so poudarjali, kako je to zelo pomembno. Eh, so vsi poudarjali, kako eh, je tre, pomembno eh, poštevati raznolikost različnih pravosodnih sistemov. Ampak ne v resnici, ne, moramo, uh, moramo razumeti, da je ravno to, Eh, ključni pomen. Ne bomo imeli možnosti se pomikati v smer eh, neke prave Evropske unije, če ne bomo začeli s poenotenjem pravosodnih sistemov, pravosodnih ureditev. To ne smejo biti samo demokratična načela, ampak to morajo biti tudi tisti elementi, ki zadevajo varnost in tudi finančno varnost, ekonomsko varnost. Moramo uh, moramo biti prepričani v to, da ne bo nihče imel možnosti napasti našega gospodarstva in spremeniti zakonito gospodarstvo v institucionalizirano nezakonito gospodarstvo. To je nevarnost, institucionalizirati nezakonito gospodarstvo. Zdaj bom ponovno predala besedo poročevalcu in obema eh, drugima avtorjama eh, prispevkov, zato da se lahko odzovejo na pripombe. 20, su quelli che hanno caratterizzato come dire, le relazioni di, del collega Tavares. Prisluhnil sem kolegom, kolegu Tavaresu in Borgeciu in večkrat sem že omenil prispevke, ki so jih ponudili ki so mi jih ponudili in pomoči, ki mi so jo nudili pri pripravi tega besedila. O številnih, o večini vidikov se absolutno strinjamo glede dejavnosti, ki jih je treba izvajati. Potem sem prisluhnil tudi kolegici Matije in njenim predlogom pri sodelovanju z poklicnimi združenji in tudi uh, kolegu Poljek meni, prislušil sem tudi gospodu Newton Danu in mislim, da smo na pravi poti pri opredelitvi besedila, ki bo vseboval in odražal pričakovanja evropskih državljanov. Sedaj pa gospod Tavareš. Najlepša hvala in hvala kolegici Matije Newton-Legu Karonu za umust vprašanja, ki so mi jih zastavili, zlasti kar zadeva. Auxiliam eh, eh seča z, organiz z organizacijami kriminoza, seča s cidadanoms. Vsem tistim eh, vprašanjem, ki zadevajo, ki pomagajo, vsem tistim, ki pomagajo uh, posameznim državljanom, da se izognejo plačilom davkom in tudi uh, vprašanjem glede davčnih uh, oas. Uh, In večina tega, kar mm, imamo in kar, o čemer se pogovarjamo, glede davkov, glede pomankanja informacij, glede davkov, in vse to se dohaja znotraj Evropske unije in se izkoriščajo posamezne, eh, posamezne sisteme. In eh, zato ni treba iti na Kajmanske otoke, lahko to naredite v EU. Mm, legalne banke to počnejo s pomočjo določenih določenih uh, odvetnikov. In po mojem mnenju mora javnost in tudi vlade vedeti, da to, kar počnejo organizacije in ali bolje to, kar je treba narediti, je eh, udušiti, uh, zatreti te prakse. In tudi, če ne bomo govorili o davčnih, um, davčnih oazah, je treba. Um, nekako zadušiti te dejanja, te, te dejavnosti. Eh, mm, ne gre tukaj za nekaj podjetja, ki delujejo znotraj zakonitih eh, okvirov, kar je Eh, prav v, recimo v, na portugalskem, kjer so potrebne dodatne informacije, potem se preselimo recimo na nizozemsko, tam teh informacij ni potrebno dati. In vedno je treba dati informacije, ki jih pravnih sistem zahteva. In to ščiti eh, tako državljana kot tudi podjetja. Naš eh, davčni sistem ne bo boljši, in ne bomo mogli znižati davka, če tega ne bomo dosegli. Eh, tako bodo lahko države investirale v zadeve, ki jih javno zahteva in tudi posamezniki bodo, dobili, bodo imeli več sredstev za to, da bo lahko investirali. Vprašanje torej lahko vidimo iz eh, bolj konservativnega ali bolj progresivnega vidika. Kakorkoli pa že gledamo, menim, da če pogledamo na to vprašanje z vidika zakonitosti, ne moremo spregledati preveč ljudi, uporablja zakoniti sektor ekonomije, torej banke, bančni sektor in uh, um, advokat in uporablja advokate za to, da svoje sredstve usmiri v kanale, ki jih uporabljajo tudi hudodelske združbe. In recimo uh, tudi Evropska podjetja uporabljajo te, te kanale in to so podjetja, v katere mi investiramo in morajo, bi se ta podjetja bi se morale vrniti uh, v nek transparenten način delovanja in torej se popolnoma strinjam, kar zadeva utaje tako znotraj kot zunaj EU, je po mojem mnenju pomembno, da uh, utaje z denarjem EU, je prvo vprašanje, s katerim se mora Evropsko tožilstvo ukvarjati. Najprej preiskave, potem pa s sankcijami uh, utaje da, um, evropskega denarja, tukaj gre tudi za denarje, ki um, prihajajo, s katerimi imajo pravko tudi politiki. Pravna podlaga je tukaj zelo jasna, kar zadeva um, proračun. In utaje z evropskim denarjem morajo biti. Prvi, eh, prvo kaznivo dejanje v Evropski uniji, ki bi ga bilo treba preganjati. Vprašanje, ki jih je zastavil kolega Newton Dunn tukaj mislim, da ni potrebno prepričati javnost. Mislim, da javnost je že prepričana. Potrebno je, da oni nas prepričajo in ko bodo prepričali nas, bomo imeli tudi, bodo imeli tudi dostop ne samo do našega parlamenta, ampak tudi do sveta, ki je sozakonodajalec. In uh, to pomeni, eh, tam so zastopane nacionalne vlade. Nacionalne vlade ne smejo se igrati igric z proračunom EU, ampak na svetih Mm, morajo vedno imeti pred očmi evropski interes, ki je tudi interes držav članic. Zadnji podatek, mm, moja država Portugalska izgublja 12 milijard ravno z uh, davčno utajo. Vsako leto izgubi 12 milijard evrov. In to je skoraj enaka vsota, kot je naš primankljaj. To je 15 milijard. 13 let bi potrebovali, da bi to, uh, da bi to nadomestili. In zato smo tudi v takih težavah. Torej, jasno je, da ti pojavi niso samo posledica krize, ampak so tudi vzrok krize. In če bomo sedaj tega ne rešili, potem bo prišlo do druge krize, ki bo še večje. Strinjam se s tabo, da je to ne samo uh, posledica krize, ampak tudi vzrok krize. Gospod Borgeč ima besedo. Hvala, gospod, gospa predsedujoča. Vse komentarji, ki smo jih slišali, so, grejo v isto smer. In vse to je tudi uh, značilnost dela tega odbora in strinjam se z duhom teh prispevkov in tudi z kvaliteto uh, prispevkov. Eh, seveda v prvi vrsti s prispevkom poročevalca. Vsi dokumenti so bili dobri in želel bi omeniti tudi storitve, ki so prispevale k eh, boljši prispevku informiranosti in tudi k boljši koordinaciji dela. Prepričam pa sem, da e, seveda zaupanje v pravne instrumente, ki jih bomo predstavili Evropski uniji in posameznim državam, je dobro. Nekaj drugega pa je politična pripravljenost, da se resnično nekaj stori poleg ideološki usmirjenosti obstajajo tudi resne nevarnosti za našo zakonito ekonomijo, ki povzročajo posledice, o katerih smo govorili. Govorili smo o portugalski davčni utaji, višini davčne utaje na portugalskem. To so posledice, ki, imajo, uh, ki učinkujejo na številna področja. In imamo, eno po, imamo en primer, v Italiji imamo uh, potekajo volitve, zato ne bi želel um, podajati imen. Pred očmi pa imamo primer, ki ga italijanski kolegi uh, poznajo, dobro poznajo in ki dokazuje, da je glavni organizem nacionalnega nadzora, to je centralna banka, ni opazila, da v eni od glavnih bank v tej državi je prihajalo do zelo visokih transakcij ki niso bile transparentne in še manj so bile uh, zakonite in zadevale pa so izvedene finančne instrumente. In tukaj seveda gre za povezavo bolj z korupcijo kot z eh, hudodelskimi družbami. Vendar pa bi lahko prišlo tudi do česa drugega, lahko bi šlo tudi za kaj takega. In, in ravno v tem času, ko govorimo, lahko potekajo um, tokovi take vrste in trgovina take vrste. In zato se moramo vprašati, zakaj ta sistem ne deluje. In zakaj se pomankljivosti koncentrirajo ravno v teh organih, ki bi morali nadzirati. In ko mi razmišljamo o neki evropskem mehanizmu za nadzor, bi morali poleg tega tudi razmišljati o, o mehanizmih, ki bi preprečevali, da ponavljamo pomankljivosti in napake, do katerih je prišlo na nacionalni ravni. Ni res, da vse, kar deluje na evropski ravni, je boljše kot tisto, kar deluje na nacionalni ravni. Um, te stvari lahko grejo z roko v roke oziroma grejo obe v napačno smer gre sta obe v napačno smer. Po mojem mnenju je treba izkoristiti in uporabiti izkušnje in poznavanje pomankljivosti in napak, do katerih je prišlo na nacionalni ravni, zato da bi preprečili, da ne bi se ponavljali na evropski ravni. Tukaj želim biti jasen. Če iste ljudi, ki niso opravljali nadzore v neki centralni banki in jim damo um, pristojnosti, da opravljajo nadzor na evropski ravni, to zagotovo ne bo neko pametno dejanje in ne bo v javnem interesu davkoplačevalcev in vseh tistih, ki eh, delajo in se potijo v Evropi in niso guvernerji centralnih bank. Replikare. Hvala, gospod uh, eh, Borgecio, sedaj pa gospod Newton Dan. J just briefly to my čisto na kratko mojemu prijatelju, podpredsedniku Tavarišu, ki je dejal, da misli, da ne potrebujemo kampanjo za to, da si pridobimo javno mnenje, ker meni, da javno, javno že veliko ve o tem. Mislim, da to ne drži. Če si pogledate, kakšna je situacija v državah članicah, mislim, da ne vedo, kako obsežen je ta problem to jim moramo sporočiti. Povedati moramo, pogledajte, vse to smo storili, to je dosti več, kot smo mislili v naši vasi, v našem mestu ali v naši državi. In prednost tega je, da države, članice, nacionalne vlade ukrepajo samo takrat, ko začutijo, da jim voda dere v grlo. Poglejte si konsko meso. To je sedaj najbolj popularna tema v Evropi. Vsi govorijo o konskem mesu in sedaj vlade trdijo, da bodo ukrepale in to zaradi pritiska javnosti. Če si že resnično želimo, da nacionalne vlade ukrepajo glede organiziranega kriminala, bi bilo zelo dobro, če bi si državljane pridobili na našo stran. Tako bodo rekli, če bi zaustavili ta škandalozen pojav, bi lahko imel delovno mesto, bi lahko imel višjo pokojnino in tako dalje. Zato si moramo pridobiti javno mnenje na našo stran, da bodo pritisnili na nacionalne vlade. No, I'll, I'll just... Naj povem glede tega, kar je dejal Bill. V veliki meri že imamo državljane na naši strani, državljani si želijo več transparentnosti in vedo, da obstaja tudi tema, temna stran te krize in nekot zakonita stran. Vendar pa mislim, da smo vsi podcenjevali raven gnilobe, ki tiči v naših sistemih. Zaradi korupcije ljudje nimajo delovnih mest, zaradi pranja denarja in organizirane kriminala nimamo delovnih mest in zato vsi plačujejo više davke, kot bi resnično morali. Zato včasih tudi sam mislim, da bi morali te zadeve razložiti našim državljanom, da bi o tem premislili, ne glede na to, če se zazima za več evropske integracije, manj integracije, več integracije, če imamo demokratično unijo in tako dalje. Proti takšnim pojavom se ne moremo boriti sami, ne gre za majhno portugalsko, majhno državo, katerokoli državo, vsaka država je majhna, če se pogledate, kako zelo obsežen je ta pojav in če želimo resnično preprečiti takšne dejavnosti. In države bodo v tem primeru ostale v tej slabi situaciji, se soočale z davčnimi težavami ali pa se začnemo boriti proti davčnim oazam. Gre za zelo dober posel za nekatere države članice, da perejo denar ruskim oligarkom ali pa perejo denar eh, afričanom. Vidimo, veliko podjetij, ki so jih kupila slamna podjetja diktatorskih režimov in tako dalje. In to ni zadeva, proti katere bi se lahko naše države članice lahko borile sami. Hvala lepa, Roj. In uh, bistvenega, bistveno je. Bistvenega pomena je tudi to, kar je povedal Bill, kaj ti mi moramo dati razumeti našim državljanom, torej javnosti, da ta kriza, gospodarska kriza je je nastala ne samo uh, zaradi napačnega ravnanja uh, eh, banka, ampak tudi zaradi napačnega ravnanja institucionalnega in političnega razreda, ki ni uh, znal uh, preprečiti vzpona organiziranega kriminala. Druga naloga tega odbora bi bila uh, tudi ta, da bi zagotovili konkretne številke, podatke, statistike. In moramo tudi razumeti, v kolikšni meri organizirani kriminal vpliva na gospodarstvo 27-terice. To je podatek, ki ga moramo zagotoviti. In pred temi številkami sem prepričana, da naši državljani se bodo zdrznili, začeli se bodo bati, kajti edini konkretni podatek, ki danes obstaja, je tisti, ki zadeva Italijo. In dajte pomisliti, da je to navzdolj zaokrožena številka. Znaša 130, 140 milijard evrov letno, ampak to je navzdolj zaokrožena številka, kajti to je tisto, kar je bilo ugotovljeno iz preiskav, koliko uh, je pa tega skritega, hm, kolikšne, kolikšnih razsežnosti ne poznamo, kolikšne so transakcije, ki vsak dan potekajo ki jih eh, razne mafije eh, razvijajo, medtem ko se mi tu danes pogovarjamo in eh, to na tak način oškodujejo evropske državljane. Pred temi številkami ne samo, da evropski državljani ne bodo lahko brezbrižni, ampak bodo zahtevali od vlad, da posežejo, kajti to je naš cilj, naš namen. Soglašam s tabo, Bill, in sicer, ko ne bi prišlo do tega napredovanja, do do ukoreninjenja socialnega, gospodarskega, političnega, institucionalnega ukoreninjenja. Torej, eh, to velja za vsa področja, eh, kajti mafija in organizirani kriminal napreduje čisto na vseh področjih, ampak če njih ne bi bilo, sem prepričana, da bi lahko vsi razpolagali zdravstvenim sistemom, ki bi bil vreden tega imena, ki bi bil dostopen za vse. Vsi evropski državljani eh, v Evropski uniji bi lahko uživali ustrezno zaposlenje, zaposlitev, ki naj bi bila tudi do, dostojanstvena in predvsem brez vsakršnih priporočil uh, in uh, brez torej vseh tistih pojavov, ki nastanejo eh, potem vsled tega, torej korupcija, organizirani kriminal in tako dalje. Tukaj gre za konkretne pojave, kajti organizirani kriminal uh, seveda oblikuje lastni gospodarski cilj in uh, potem uh, v kolikšni meri uh, vse to vpliva na gospodarsko tkivo Evropske unije. Naj vas opozorim na številke, ki jih je dala gospa komisarka Malmstrom. 120 milijard evrov letno v 27 članicah, ampak dajte razmisliti od tistih 120 milijard evrov samo 60 milijard evrov Eh, je bilo ugotovljenih v Italiji in se pripisuje Italiji. Ampak mislim, da Italija ni edina, ki lahko neko, nekako nosi to zastavo. Mislim, da je to številka, ki je zelo zaokrožena navzdolj. Pomislimo o pranju denarja. Eh, tukaj gre za izjemno velike, velike številke. Jaz mislim, da a, države članice konkretno vedo, za katere številke gre, ampak včasih se celo bojijo a, to jasno povedati, ker se bojijo, da bi morali priznati svojim državljanom, da so bili a, tako povprečni, neučinkoviti, površni, kaj ti organizirani kriminal, korupcija, pranje denarja se ni razširilo kar tako čez noč. Ne, šlo je za, za počasen vsakodnevni napredek. Pomislimo se na dogodke iz Doisburga. Pariga. Pomislite, na koliko krat italijanski eh, preiskovalni organi so se podali v Nemčijo in eh, zagovarjali potrebo potem, da bi zagotovili večjo pozornost. Koliko krat eh, italijanski sodniki so se vrnili potem v Italijo eh, pač praznih rok, ker nemška zvezdna zakonodaja ne omogoča določenih ukrepov, ne predvideva določenih možnosti. Potem je prišlo do pokola v Duisburgu in torej prišlo je do prelivanja krvi na nemških ulicah. Nemški državljani so se prestrašili, bali so se, da bi se znašli, recimo, tako, da bi jih nehote se znašli sredi takega dogajanja in potem Nemčija se je morala torej soočati s tako stvarnostjo. Čeprav Nemčija trdi, trdi, da je to vse še zelo oddaljeno od njihove konkretne stvarnosti. Ampak ravno zaradi tega moramo eh, biti zelo odločni. Eh, vse to, kar smo oblikovali, je plod enoletnega dela tega odbor. In to je eh, enoletno delo, katerega namen je ta, da postavimo države članice pred določeno dejstvo, pred ugotovitev, da je treba stvari popraviti, da je treba odločno uh, nastopiti z nekim zakonodajnim sistemom, ki naj nam omogoči, da uh, zapolnimo določene vrzeli, da popravimo določene stvari. Veliko krat smo uh, poslušali uh, tu v uh, tem odboru celo vrsto strokovnjakov, sodnikov, ampak se spominjate na Bernarda Fingerja, um, vodjo policije iz Berlina, ki je rekel, da, uh, da je nujno za, za njegove preiskave, da se tudi v Nemčiji uvede eh, kaznivo dejanje eh, mafijskih eh, združb. Uh, In uh, to je stvar, ki jo morajo razumeti predvsem nemški politiki in nemška vlada, kajti ko govorimo o finančnem gospodarstvu, ko govorimo o gospodarstvu neke države, ko govorimo o stabilnem gospodarstvu, stabilnost gospodarstva se izračuna uh, prav uh, v povezavi z varnostjo v neki državi. Mislim, da je zaprosil za besedo gospod Borgeci, izvolite. Hvala, gospa predsedujoče. V povezavi s tem, kar ste pravkar povedali, bi predlagal z sposobnostjo, um, torej spoznavši sposobnost sekretarjata, da bi nam pomagal podpreti naša poročila, tudi mojega, z podatki, z najnovejšimi podatki o tem pojavu. Kajti prvi med vsemi priznavam, da sem sam nekaj nave, navedel, vendar pa najnovejši podatki se, na, se nanašajo na leto 2009. Hvala. Seveda, strinjam se, cilj, če želimo. Um, zainteresirati javnost je kolega Bill Newton Dan je kot primer omenil škandal Findus, ki je pritegnil pozornost vseh državljanov. In smo pred škandalom, ki je veliko resnejši in večji, um, kjer so upleteni tudi institucije, kjer so upleteni tudi politične osebnosti ali institucije, ki ali niso želele videti ali pa so si zatiskali oči in so imeli plašnice na očeh. Pogosto so imeli plašnice in so si nadeli plašnice, roke, ki so čiste, pa so si jih umazali, danes pa se predstavljajo kot rešitev vseh težav. Uh, Eh, dragi kolegi, če nimate več komentarjev, bom zaključila sejo. Vidimo se znova jutri zjutraj v tej dvorani. Koordinatorje vabim, da ostanejo v dvorani. Morda bi lahko začeli prej. Prihaja še kolega, tako da bi lahko pričeli z sejo koordinatorjem, ki bo potekla z zaprtimi vrati, zato vse ostale prosim, da zapustijo dvorano. Hvala in znova se vidimo jutri do povdne, jutri zjutraj.